javnem redu eh, je izjava podpredsednice eh, komisije in visoke predstavnice Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko o prednostnih nalogah Evropske unije eh, za zasedanje sveta OZN za človekove pravice v letu 2016. In ponovno dajem besedo Federiki Mogherini. Uh, you know, spent... Hvala, gospod predsedujoči. Um, večino tega leta sem podvala po svetu in potem sem se tudi lahko pogledala Evropo in Evropejce um, preko perspektive naših partnerov. In ko oni nas pogledajo, pomislijo na dve stvari kot prvo. Našo ekonomsko moč, eh, tudi sedaj po krizi, kljub krizi, čeprav je res, da se je kriza končala. In pa človeka pravice in pa naš poj za to. Naj torej predstavim naše prednost naloge za UNHRC za leto 2016 in pa naj povem, kako želimo zagovarjati človeko pravice po svetu in kaj za nas to pomenijo človeko pravice. Glavno orodje uh, je multilateralizem in pa sodelovanje z vsemi relevantnimi akterji. Prav zato je ta svet za človeko pravice tako zelo ključen. Tam se lahko dorečejo uh, ključ rešitve pri krizah in prav tako je tudi to središče OZN-a, zato da se gradi nova partnerstva ter pa da se zagovarja človeka pravice po svetu. Tukaj spodbujamo enakost ter pa sodelovanje ter pa vključujoče pristope ob represiji in pa nasilju. Torej, ta naslednji sestanek um, se bo osredotočila predvsem na najbolj um, večje, največje kršitve pravic. Uh, Sirija, um, o čemer smo govorili včeraj, in pa DPRK, torej Demokratična republika Kongo. Um, to je ena izmed najbolj nasilnih držav v svetu. Praktično ni nobenih pravic in svobod. Na 100 tisoč ljudi je zadržanih v političnih taboriščih in pa v drugih uh, uh, centrih. Veliko teh ljudi sploh ni bilo uh, obtoženih oziroma obsojenih nikakršnega zločina. Na naslednje sesedene bomo torej skupaj s Japonsko pripravili močno resolucijo, tako da rešimo to zelo hudo konfliktno situacijo. Z resolucijo bomo pozvali k odgovornosti in prav tako bomo razširili mandat posebnega poročevalca. Prav tako bomo zahtevali nadaljne spremljanje DPRK um, ob sistemu nadzora in pa to, da um, bodo ta nadaljevali tudi spremljevalni odbori. Sedaj je Sirija um, najhujša humanitarna katastrofa, je nekoliko bliže nam v Evropi in je to res edinstvena katastrofa v modernši zgodovini. Sedaj moramo kot prvo zagotoviti humanitarni dostop do Sirije in številnih regij v Siriji. To bomo tudi odrazili v resoluciji o Siriji. Uh, dostop eh, pomoči v Madaji je bil prvi korak, ampak to ni zadosti, moramo storiti veliko več. Na daljši rok bo mir v Siriji zahteval pravičnost in odgovornost za vse, treba je sestaviti koščke sirske družbe, ta je sedaj zelo razdrobljena, najprej moramo popraviti krivice in odpraviti trpljenje ljudi v Siriji, prav zato bomo najprej zahtevali razširitev mandata za um, to spremljanje, kajti to je sedaj edini mehanizem, s katerim lahko dosežemo bodočo pravičnost. Prav tako pa je svet za človek pravice tudi mesto, kjer se lahko prizna pozitivne dogodke. Torej, osredotočili se bomo tudi na Mjanmar oziroma Burmo ter pa novembrske zgodovinske volitve. To je res korak v pravo smer. Še vedno sicer se določene stvari včasih zapletejo, sploh glede etničnih in pa verskih manjšin in sedaj bo pripravil resolucijo za novo vlado, ki bo začela delovati aprila, za to, da spreme hitre in učinkovite ukrepe, da razreši še nekatera odprta vprašanja in pa da tudi zagotovi, da bo OZN vse skozi spremljala dogodke v državi. Prav tako bomo pripravili še dve tematske resoluciji, eno o svobodi veroizpovedi in prepričanj, tako da podpremo um, OZN prizadevanja za boj proti verski nestrpnosti v vseh oblikah in se ponovno vračam na tisto, kar smo prej obravnavali pred par urami. In potem še nekaj skupaj z Latinsko Ameriko in pa AKP bomo pripravili resolucijo o pravicah otrok. Glede verske svobode bomo tudi organizirali posebno dogodek, kjer bo poseben pročevalec pripravil ključna sporočila z udeležbo civilne družbe. To je v skladu z našim prepričanjem, da o človekovih pravicah um, lahko govorimo samo s sodelovanjem civilne družbe, brez njih ne gre. Teko celotnega leta bo EU sodelovala s partnerji, zato da zaščitimo civilno družbo in javni prostor in še nekaj ne podarim, tudi zagovorniki človekovih pravic v postopkih in v vseh državah, eh, njihova vloga mora biti jasno zaščitena. Pa še nekaj bi rada menila, preden končam. Dve stvari sta za nas sploh zelo pomembni pri človekovih pravicah. Kot prvo, kredibilnost eh, um, OZN in pa EU. Kot prvo OZN, vse odvisno od neodvisnosti in pa učinkovitosti urada visokega komisarja za človekove pravice. OZN je vedno bila in ostaja zelo pomemben partner pri tem, ko um, se države, članice OZN nadzoruje pri spoštovanju vrednot. To je sedaj ključno za vse nas. Prav tako je tudi EU dejala, da se bomo bolj povezali z uradom komisarja za človekove pravice. Torej, na vsak način bomo poskušali pomagati um, vseh, vsem mehanizmom, ki jih podpira UNHRC in bomo poskušali zagotoviti vsako možno pomoč za to, da se uveljavi pravice. To vključuje tudi finančno podporo ter pa človeške vire, ki jih lahko prispevamo um, v okviru teh sistemov. Potem pa mi, Evropa, po svetu nas gledajo kot eh, tiste, ki smo najboljši pri človekovih pravicah. In to je upravično. Včasih nekateri res pozitivno gledajo na to, nekateri imajo dvome glede evropske vloge, ampak še vedno to nas ne zaustavi, ravno obratno, to nas še toliko bolj motivira. Ampak gledajte, v zadnjem letu pa um, so bile te vrednote postale pod vprašaj. Sedaj smo res pred velikim izzivom. Ne gre samo za begunsko krizo, gre tudi za druge stvari, naprimer za danosežne učinke gospodarske krize in pa vedno večji občutek eh, državljanov, da so stvari nestabilne in negotove. Potrebujemo možnosti, da premagamo to trenutno krizo in tudi drugačne politike, ki bodo čim bolj prepoznavne. To niso ravno enostavni časi, ampak če bomo pozabili na temeljne pravice za vse v Evropi, potem bomo vse izgubili, prej sploh začnemo z uresničevanjem najbolj bistvenih stvari. Tukaj vi v tej pokrožni dvorani predstavljate pol milijona, 500 milijonov, pol milijarde um, evropejcev. Politiki imamo pred seboj težko nalogo, sedaj moramo posebej tisto, kar je najboljše v nas, kar je najboljše v Evropi. In sedaj se lahko odločimo, lahko se odločimo naše bojazni, strahove in pustimo, da nas strah raztrga. Ali pa lahko stajmo na vrednote, ki nas dela močnejše, na našo raznolikost, solidarnost in lahko ponovno zaženemo stroj Evropske unije. To ni enostavna loga, ampak um, na vsak način moramo uspeti. Hvala. Motogracije, bardzo dziękuję pani. Hvala. sedaj dajem besedo eh, gospodu Žibu za dve minute. Hvala lepa, hvala visoki predstavnici. Eh, najprej se zahvaljujem vsem, ki so sodelovali pri pripravi resolucije v zvezi z prednostnimi nalogami za zasedanje sveta OZN za človekove pravice. Zelo dobro je, da eh, bi to resolucijo pravočasno sprejeli. Še prim so določene dokončne prioritete EU in visoki predstavnici se zahvaljujem za to, da je pokazala pripravljeno za to razpravo, za odkritost, eh, za to, eh, da jo zanima stališče Evropskega parlamenta. kar se bo odražalo tudi v pripravi resolucije. Pomemben prispevek EU je angažma za človekove pravice. Imamo zelo dolg katalog prioritet, ki so pomembne za spoštovanje človekovih pravic. Eh, sem sodi naprimer tudi delujoča samo uprava in seveda eh, tudi eh, delovanje mednarodnega kazanskega sodišča, državljanske pravice in sem seveda sodi eh, tudi boj proti smrtni kazni oziroma saj moratori za smrtno kazen. Družbeni ekonomski vidiki igrajo vlogo tudi na področju človekovih pravic. Pomislimo naprimer na migracijsko krizo, ki je v veliki meri eh, tudi humanitarna kriza. Boj zopr terorizem in spoštovanje človekovih pravic na različnih področjih. In treba je podariti eh, tudi svobodo veroizpovedi. To je eh, zelo temeljna človekova pravica. in eh, to podpira še izjava o političnih in državljanskih pravicah. Sedaj imamo pravzaprav praviti z eh, največjo migracijsko krizo, ne samo v EU, ima mednarodno razsežnost in zato je potrebno multilateralno delovanje. Hvala lepa. Hvala eh, tudi za to, da ste se držali predvidenega časa. Gospa Soraja Vos v imenu eh, politične skupine SD. Hvala visoki predstavnici eh, za njeno izjavo, eh, ki kaže na veliko spoštovanje človekovih pravic. Hvala tudi kolegicam in kolegom, ki so pripravili resolucijo. Eh, ki so s tem dali vedeti, kako pomembna je ta resolucija. Eh, leta je pomembna za eh, delo na področju človekovih pravic. Jutri bo glasovanje o tem. Ta resolucija je pokazala, da moramo situacijo natančno spremljati in še treba spremljati položaj človekovih prvic po vsem svetu. In to vprašanje je za nas eh, čisto na vrhu agende zunanje politike. Ta resolucija kaže tudi, eh, kakšne so prioritete eh, parlamenta v obdobjih konfliktov in kriz eh, se kaže, da ne smemo čakati, ampak eh, da se moramo postaviti za človekove pravice, tako interno, kot tudi v okviru zvonanje politike. Eh, človekove pravice so osnovni stebr demokratične družbe priznavanje človekovih pravic za begunce, migrante, eh, za humanitarne koridorje, da bi tam zaščitili človekove pravice za tiste ljudi, ki bežijo pred vojno. Eh, to pomeni tudi eh, da je s tem povezana pravica do izobraževanja, do zdravja, tudi to je del človekovih pravic. Reševati je treba konflikte, poskrbeti moramo tudi za enak položaj žensk. V resoluciji eh, je govora tudi o pravicah otrok in podnebnih eh, beguncih vidimo, da je razvoj skrb svojajoč, da je kršitev vedno več. V resoluciji gre tudi za države, eh, kjer opazujemo kršitve človekovih pravic. Poleg tega smo želeli upoštevati tudi sklepe sveta, ki zadevajo mirovne procese eh, na Bližnem vzhodu. Eh, veseli me, Eh, da smo v resoluciji upozorili tudi na to, eh, da je predstavnik eh, ZN za človekove pravice pomembni dejavnik tudi v Palestini, zato da bomo dobili možnost opazovati položaj in da delo ZN ne bo ovirano. V resoluciji gre tudi za položaj aktivistov eh, za človekove pravice, ki delujejo po Evropi ali pa eh, po svetu. Eh, upam, da bomo jutri lahko poslali zelo močen signal, ko bomo, se bomo naslednji mesec sestali tudi v Ženevi. Pomembno je, da je EU e politično vodilna na tem področju. Mi moramo biti močen akter v mednarodnem sodelovanju in se zauzemati za človekove pravice. Hvala. Uh, hvala. Gospa von Storch. Hvala, spoštovani predsedujoči. Uh, Eh, tu razpravljamo v prazni plenarni dvorani parlamenta eh, prioritete Evropske unije za zasedanje sveta OZN za človekove pravice v letu 2016. In sicer eh, je videti, kot da je Evropska unija tu samostojna država za samostojno zunanjo politiko, kar pa seveda ni. No, ampak ker ste tukaj, gospa Mogherini, vas prosim, da eh, preganjanje eh, kristjanov po svetu pravzaprav postane ena prednostnih tem. Eh, pri drugih manjšinah smo zelo glasni in protestiramo. Pregon kristjanov pa mora biti postavljen čisto na vrhu agende. Preden je prepozno, preden bo prepozno, se prosim zauzemite za to. Hvala gospa von Storch. Sedaj pa dajem besedo večer Bastarčeja Beatriz. Hvala, gospod predsedujoči. Hvala, gospa Mogherini političnim skupinam tega parlamenta se zahvaljujem za pripravo te resolucije, pa tudi eh, poročevalcu, ki je opravil odlično delo za to, da je dosegel eh, konsens. E, mi imamo mandat državljanov, ki ga želimo eh, tudi izvajati. Generalna skupščina mora eh, seveda upoštevati eh, tudi varstvo človekovih pravic oziroma kandidatov, kajti če so ti kandidati izbrani, potem se morajo tudi angažirati za ohranjanje nivoja človekovih pravic. Eh, vsak državljan, ki sliši Venezuela, Saudska Arabija, ima pomisleke in uh, kako je možno, da so države, ki redno kršijo človekove pravice v tem svetu za človekove pravice, eh, kako je to možno, če hkrati omejujejo tudi eh, svobodo govora. Eh, in kako eh, naj naprimer Saudska Arabija gre za dobrimi primeri naprej, če ima še smrtno kazn in je pravzaprav postavila rekord eh, pri eksekucijah. V okviru uh, tega sveta bi morali pravzaprav izločiti tiste, ki teh človekovih pravic ne spoštujejo. Držan si tudi postavlja vprašanje, uh, kaj še čaka uh, generalna skupščina. Ne moremo si dovoliti, da uh, tiste države enostavno spodkopavajo eh, človekove pravice. In tisti, ki eh, ne spoštujo teh pravic, ne bi smeli biti izvoljeni v svet eh, za človekove pravice. Hvala. Hvala. In sedaj dajem besedo gospe Verža v imenu GUE. Merci, monsieur le président. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Ni mi všeč, kako v parlamentu delamo na tem področju. Pravadi izglasujemo te resolucije. V bistvu potem, ko se je delo tega urada že začelo in mi sploh ne poznamo njihovega dnevnega reda, tokrat bomo eh, vnaprej glasovali o resoluciji. V redu, toliko bolje, ampak še vedno pa ne vemo točno, kakšne so prioritete. Um, in to ni učinkovit pristop ne moramo delati v organih OZN, če ne poznamo njihovih aktivnosti. Vi, gospa visoka predstavnica, to ni sveda vaša krivda, ravno obratno, sem vesela, da ste prišli. Države članice bi lahko storili marsikaj več, kot pa to počnejo in lahko bi bolje uveljavljali priporočila urada, sploh glede dolga, stanovanj, pravic žensk in pa gospodarskih socialnih pravic. Ja, Evropska unija izgublja verodostojnost na tem področju ko sedaj očitno ne moramo več zahtevati od tretjih držav, da spoštujejo te pravice, če pa EU te manj spoštuje. Zato se je GUE odločila, da se bomo vzdržali, torej se ne bomo pridružili podpori pri tej resoluciji. Hvala. Hvala. Sedaj pa v imenu zelenih eh, Barbara Lohbiler. Hvala, gospod predsedujoči. Spoštovana visoka predstavnica, naša resolucija eh, za zasedanje sveta v Ženevi je pravočasno pripravljena in upamo, da bodo eh, upoštevana naša priporočila pri pogajanjih in postavitvi prioritet. Svet OZN za človekove pravice je osrednji mednarodni gremi za človekove pravice in EU kot regionalna organizacija Eh, naj bi se eh, zelo aktivno vključevala v debate, bodi si kar zadeva posamezne eh, situacije v posameznih državah, tudi kar zadeva tematski razvoj. Poleg tega zahtevamo, da jo še naprej finančno podpira delo sveta in politično deluje zaradi tega, da bi ohranila neodvisnost tega telesa. Žal so v tem telesu zastopane tudi vlade eh, z izkazano katastrofalno bilanco na področju človekovih pravic. Zato bi bilo pomembno, če bi se eh, države eh, članice EU zoprstavile izvolitvi to vrstnih držav v svet. EU e lahko pridobi vpliv v vseh takih telesih, če govori za enim glasom. Vedno slišimo očitek, da so človekove pravice instrumenti imperialističnega mešavanja v notranje zadeve. Tudi zaradi tega je pomembno, da EU aktivno poskuša eh, skupaj z vladami globalnega juga pripravljati resolucije, naprimer resolucijo eh, za človekov pravice na temo zdravstvene oskrbe in čiste vode. Zaradi tega obžalujem eh, negativno razpoloženje držav članic EU v zvezi z temami, ki so pomembne za države globalnega juga, naprimer resolucija o ilegalnih finančnih tokovih, o eh, zadolževanju, o pravici do izobraževanja. Resolucija je zelo dobra podlaga za pozicioniranje EU eh, e v svetu za človekove pravice. Tudi z moje strani hvala gospodu Čipu za dobro vodenje pogajanj. Hvala. Eh, sedaj pa v imenu FDD skupine Korao Ignacio. Grazie,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 Daša razprava nam daje možnost, da uh, omenimo spoštovanje človekovih pravic po svetu in nismo vsi tako uh, odgovorni kot evropejci. Uh, resolucija je pozitivna, ga uh, podpiramo, uh, gre za boj proti landgrabingu, uh, zaseganju zemlje in podobno. Uh, izva, izražamo pa tudi veliko zaskrbljenost, da so uh, člani eh, sveta, eh, predstavniki držav kot so Rusija, Srbija, eh, Saudska Arabija, Sirija in tako dalje, ki ne spoštujejo človekovih pravic. Ne pozabimo napadov na aktiviste, napadov na. Napadal na politične nasprotnike eh, in podobno. Pa ne pozabimo tudi na eh, podnebne spremembe. Zaradi tega eh, svet OZN za človekove pravice pozivamo, da bo na bolj učinkovit leta 2016, kot je bil leta 2015. Uh, uh, v imenu skupine in v gospod anamas za eno minuto. Eh, Najlepše hvala. Za nami je zelo naporen dan, ko uh, smo tukaj uh, že dolgo v tej dvorani, prišla je polnoč in govorimo o človekovih pravicah tako pozno. Uh, to še samo po sebi kaže, kako so same te pravice pomembne. Toliko le, da vas opomnim tudi, ko se spomnimo na to, kaj je bilo rečeno o migracijah. Evropska unija se povezuje z odprto politiko meja, potrebujemo stabilne Eh, razmere, da bi se človekove pravice lahko spoštovale. Videli smo, kaj se je zgodilo v Kelnu, eh, kako so bile kršene človekove pravice na masivnem, eh, v masivnem obsegu in to prvič na ozemlju Evropske unije. In tukaj je zelo jasno, da človekove pravice niso zastojne. Naj še enkrat podarim. Pod potrebujemo stabilno klimo, ne pa kulturno uh, zmešnjavo, ki trenutno obstaja. Lapiotis Gorgios. Kolega uh, Gorgios Epideos, izvolite. Hvala. Evropska unija je eden največjih igralcev na ev, eh, svetovni šahovnici. Uh, sodelujemo z Združenimi narodmi pri pomembnih zadevah, ki zadevajo mednarodne odnose. Ena od teh je vprašanje migracij. Da bi ta problem rešili, ga moramo realistično oceniti sprva. Ne moremo enostavno um, sprejemati priseljence v Evropo, ne da bi uh, eh, izkorenili probleme, zaradi katerih te priseljenci prihajajo. Eh, in istočasno jim moramo zagotoviti eh, človekove pravice, ampak tudi preprečiti, da jih ne bi spoštovali v državah gostiteljicah. Ko gre za trgovino z ljudmi, uh, potem enostavno tiho tapcem ljudem omogočamo, da delujejo. Nismo resni, če nekdo pride v Turčijo in Turčija pravi, da želi rešiti ta problem, pa in nas po drugi strani izsiljuje, ko gre za njen vstop v Evropsko unijo. Najlepše hvala, gospod vam preda za minuto. Hvala, predsedujoči pred mesecem smo z veliko večino sprejeli letno poročilo o človekovih pravicah in demokraciji po svetu, torej politika EU za to področje. Zato je sedaj težko razumeti, zakaj smo sedaj v bistvu tako kmalo že na tem, da bomo pri, uh, izglasovali poročilo, ki bo skoraj da isto kot letno poročilo. Sedaj s to resolucijo nam bi izrazili stališče parlamenta o prioritetih EU eh, e za ta urad. In v bistvu imamo tukaj vse, um, ženske, trgovino, vse je vključeno v te človekove pravice, križem, krašem. In sedaj s to resolucijo v bistvu sploh ogrožamo koncept prednostnih nalog. Naslednje leto moramo stvari spremeniti. Resolucija mora biti bolj v skladu z našimi cilji, bolj konkretna. Naprimer, moramo izbrati pet prioritet in to je to, ne pa ne vem koliko več. Sedaj imamo letno poročilo in dajmo vse te druge točke glede človeka pravič. To tukaj ni pravo mesto za to. Potem še nekaj. Drugi del besedila, to teoretično zajema seznam držav, ki jih moramo vse skozi redno spremljati. Tukaj so velika nesosletja. Levica, pa ne prvič, želi ponovno se osredotočiti na Izrael, ga stigmatizirati in zato smo v zakonodajo zapisali uh, Middle East Peace Process, torej bližnjo-vzhodni proces. In torej tukaj niti slučajno ni smiselen ta redni pregled. Uh, Če želimo, da bodo parlament jemali resno, potem se moramo izogniti takšnim nedoslednostim. Zato se je ILS e odločila, da bomo imeli ločno glasovanje na ta odstavek in če tega odstavka ne bomo črtali, bomo glasovali proti celotni resoluciji. Hvala lepa za pozornost. Hvala. Gospod Richard Howitt, izvolite. Najlepša hvala. Kot eh, poročevalec za korporativno odgovornost eh, sem bil enkrat prisoten na eh, svetu OZN za človekove pravice v povezavi z biznisom oziroma odgovornostjo podjetij. In jasno je zapisano v naši rezoluciji, da moramo konstruktivno sodelovati eh, v delu medvladne skupine, ki dela na pripravi eh, pravno zavezujočih instrumentov. Eh, v poročilu bo to ustrezno pristavljeno marca. Pre Prečevanje mehanizma spoštovanja človekovih pravic ni nekaj, kjer, za kar se mora Evropa zauzemati. Eh, nimamo alternative uh, in ne potrebujemo le uh, domačih pravnih sredstev. Uh, človekove pravice uh, so povezane z temi procesi, ki jih je treba zaključiti, kot so na, tisti, ki potekajo na nacionalni ravni. Rezolucija eh, v eh, Ženevi, eh, povezano z svetom v Ženevi, je nekaj, s čemer se ta parlament ne more strinjati. Človekove pravice se morajo upoštevati upoštevati pri vseh poslovnih subjektih, ne le pri multinacionalkah, ampak mi moramo diplomatsko izraziti svoje nestrinjanje in reči drugim, naj so pripravljeni in naj poslušajo tudi drugačno mnenje. In kot sem, pos, ko sem poslušal eh, kolego predo, kaj je rekel o 89. odstavku, kaj pravzaprav ta odstavek pravi. Podpira uh, spoštovanje uh, prava človekovih pravic, humanitarnega prava in uh, podpira uh, posebnega uh, poročevalca uh, za spoštovanje človekovih pravic na palestinskih območjih. Imamo konsens pri. Uh, mirovnem procesu na bližnjem vzhodu in mislimo, da je to pravi način, da pride do miru med Izraelom in Palestino. Mislim, da je ne eh, fair eh, temu v tem kontekstu nasprotovati. Eh, Hvala. Gospa Votman, imate besedo v imenu Ajde hvala, gospa Mogherini. Še zelo pozno je, ni veliko poslancev prisotnih, mi pa govorimo o zelo pomembni temi, o tem bomo jutri glasovali, o tej resoluciji, s katero določamo prednostne naloge. In sicer pravice žensk, sem članica ALDE. In želim eh, govoriti tudi o seksualnih reproduktivnih pravicah in zdravju. In za mene sem sodi tudi splav, zlasti po spolnem nasilju. Vem, gospod Mogherini, da delite to mnenje. Eh, pravice eh, otrok, UNICEF, Save the Children, eh, tisoče otrok so nazoči v teh begunskih tokovih otroci eh, ne smejo zboleti v teh eh, tokovih, potem genocid, eh, to sem že rekla in danes še enkrat ponavljam, če tudi tega ne želite morda več slišati, Izrael in Palestina, mi ne želimo kazati s prstom na Izrael, vendar pa želimo še enkrat spomniti na pomembne sklepe. Hvala. Sedaj pa Davor Ivo Stier gospod predsedujoči podpiram eh, to kar je rekel kolega preda in res bi bilo škoda da klub eh, evropske ljudske stranke ne bi podprl te rezolucije zaradi neuravnoteženega besedila ko gre za uh, uh, mirovni proces na bližnjem vzhodu ker je sicer ta rezolucija res kakovostna deloma naj izpostavim deveti odstavek ki zadeva vseh, vse Eh, bolj pogoste revizije eh, ustav v razvijajočih se državah, zlasti v Afriki, eh, ko gre za o mejevanje trajanja predsedniškega mandata. To po, ima za posledico pos, veliko krat um, javne upore in demonstracije. Spomnimo se na Burundi, ni to edini primer. Nažalost lahko rečemo, da obstaja trend nazadovanja v procesu demokratizacije v mnogih afriških državah. To pa nažalost prihaja, eh, prinaša eh, sistematično nespoštovanje človekovih pravic. Res je, da v teh eh, državah imajo volitve, pogosto pa se zgodi, da vladajoča stranka zmaga na vseh volitvah za več kot 80 odstotno večino in tudi naše evropske politične skupine bi morale bolj razmišljati, kako sodelujejo z takimi afriškimi strankami in gibanji. Eh, razvoj 2030, razvojni cilj 16, vse to je treba upoštevati kot prioritet naše, raz, prioriteto naše razvojne politike in tudi kot prioriteto sveta OZN za človekove pravice. Hvala. Eh, pani posel Katarina Kini. Hvala, sedaj pa Katarina Kiniči. I'm sorry, she's absent. Uh... Pravičujem se, je ni. Sedaj pa dajem besedo uh, kolegici Komodini Kakija za eno minuto. Izvolite. Hvala lepa. Uh, pravice otrok si zaslužijo več pozornosti, posebno pozornost. Uh, so tudi uh, predmet uh, konvencije. Uh, politike eh, niso vedno ustrezno prilagojene potrebam otrok, ki so eh, enakopravni člani družbe, ki pa so tudi posebej randljivi eh, in izpostavljeni iz koriščanju, nasilju, onesnaževanju in tako dolje bolj kot odrasli. Zato moramo upoštevati dejstvo, da konvencija o pravicah otrok ne bo le najbolj pogosto ratificirana, ampak tudi najbolj pogosto izvajana. In videli smo, kako smo se odzvali na smrt mladega migranta eh, v eh, vodah eh, sredozemlja. Mnogo večjih je bilo, katerih slike nismo videli, ampak tole priča, kakšna krutost je pred nami in da moramo narediti vse, da to preprečimo. Hvala, gospa Jimenez Besaril Barjo. Eno minuto. Eh, hvala, gospod predsedujoči. Spoštovanje in eh, varovanje človekovih eh, pravic je temelj za obstoj EU in mislim, da posod tam, kjer je potrebno, da moramo ščititi ljudi in staviti vse na to, da se človeko pravice v teh državah začnejo uresničevati. Z kolegi sem bila v Venezueli v zgodovinskem momentu, ko so se ljudje zoprstavili vladi, ki ni bila demokratična. Seveda iz vseh tih upanj ne bo nastalo nič nekaj če se predsednik ne bo zgledoval po voli ljudi, eh, da bodo izpuščeni vsi eh, zaporniki, ki so se zauzemali za človekove pravice in proti venezuelskemu režimu. Eh, prosim vse, da se odločno obrnite na venezuelsko vrato za soboditev političnih eh, zapornikov. Kako dolgo lahko Maduro še ignorira um, krike ljudstva? Hvala. Gospod Kukan. Ďakujem pekne, pán predsedajúci, pani vysoká predstaviteľka. Hvala lepa, gospod predsedojoči, eh, spoštovana visoka predstavnica. Danes eh, in letos je pred nami ogromno izzivov povezanih na, zvezanih z agendo eh, za človekove pravice. Imamo pred sabo problem na področju migracije, terorizmu um, in to vse v naši soseščini. In eh, zaradi tega je toliko bolj nujno, da ukrepamo in postavimo prednostne naloge za uh, svet. Eh, Združenih narodov. Človekove pravice so temelj moderne Evrope in zaradi tega se moramo za to zauzemati tudi v okviru Združenih narodov. Več pozornosti moramo posvetiti tem vprašanjem tudi eh, v vidiku, eh, z vidika Eh, migracij, za eh, gotoviti moramo več človekoljubne pomoči in zmaševati revščino povsod po svetu. Eh, moramo okrepiti mednarodno sodelovanje in več narediti za, v boju proti trgovanju z mamili ter boljšem, za boljše spoštovanje pravic žensk in otrok. Na za eno minuto gospod Venta. Predstavitelj UNHCR posiada unikalne. Spoštovana visoka predstavnica e, Svetozana za človekove pravice razpolaga z mandatom e, tudi strani EU e, za človekove pravice in svet sam se mora držati spoštovanja človekovih pravic. Kriteriji članstva pa žal niso dobro urejeni in to je eh, nevarnost za neodvisnost eh, sveta za človekove pravice in zaradi tega je potrebno, da poskrbimo za to, da bo poštevanih mnogo interesnih skupin, eh, tudi predstavnikov civilne družbe. In pomembno je sodelovanje, učinkovito sodelovanje na državni in regionalni ravni. Človekove pravice Eh, morajo biti spoštovane tudi v poslovnem svetu. Žal vedno znova slišimo za dogodke, kjer je prišlo do kršitve eh, pravic eh, delo, delavcev. In zato bi morali vse staviti tudi na to, da se tudi podjetja držijo človekovih pravic. Hvala lepa. No, gospod Marijas. Prije provedre στις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να περιληφθούν... Najlepše hvala. V Evropski uniji ne smemo pozabiti na nespoštovanje človekovih pravic v Turčiji in v Skopju eh, v Fajromu. Eh, naj rečem, da smo proti um, pobudi eh, Marijane Petil, poslanke iz uh, Hrvaške, ki želi uh, oblikovati eh, skupino prijateljev Makedonije. Naj samo rečem, da je Evropska unija priznala uh, Fajrom le pod to imenom in ne pod nobenim drugim imenom, se pravi uh, nekdanja uh, Jugoslovanska republika Makedonija nima nobene pravice, da preuzame ime Makedonije, naše Makedonije. Ta provokativna, uh, provokativni predlog za oblikovanje uh, skupine prijateljstva um, eh, je nesprejemljiva in zato pozivam predsednika Martina Šulca, da eh, ustrezno ukrepa in spoštovanje, spoštuje odločitev Združenih narodov, ko gre za imeti države. Pan posel Stier, bardzo proszę. Gospod Stier, prosim kolega eh, marias ali veste da taka neformalna skupina je obstajala že prej torej nič novega se ni zgodilo in drugo vprašanje to kar ste sedaj povedali kako se to sploh veže z temo o kateri teče razprava najlepše hvala ampak eh, čisto kratko bom odgovoril eh, odgo, kolegu bom povedal, da sem se eh, eh, dejansko vprašal, zakaj se nelegalno uporablja izraz Makedonija. Eh, kdorkoli sodeluje v tej skupini, dejansko eh, š, krši. Eh, odločitev Združenih narodov in Evropske unije, da prizna to državo sam po, samo po tem imenu. Federica Mogherini v imenu Komisije Evropske unije, bardzo prosim. Sedaj pa Federica Mogherini v imenu Komisije. Hvala. Ne bom pretirano podaljševala te razprave v pokrožni dvorani. Rad bi se vam, rada bi se vam samo zahvalila vsem sploh tistim, ki ste tukaj zdržali do samega konca, torej do te razprave in hvala, da ste pokazali skupno zavezo vseh skupin našemu delu na področju človekovih pravic. Kajti številni ste dejali, da to ni samo glavno načelo EU, to je tudi misija za to, da se ščitimo in uh, spodbujemo vse, torej vse potrebujemo zunaj in v Evropski uniji. Tukaj pri tem delu narečem, da je tudi uh, usmerjevanje strani parlamenta ključno. Počnemo vse v svojem oči zato, da instrumente za zvonanje politiko upravljamo skupaj v sodelovanju z vsemi akteri, tako da uveljavimo naš mandat, tako da smo relevanten akter pri človekovih pravicah tudi s konkretnimi rezultati na terenu. Včasih so ti očitni, včasih manj očitni. V večini primerjih pa se vendarle nekaj zgodi, torej nekaj dosežemo. Pri vseh prioritetah človekovih pravic, če so te konkretni primeri ali pa splošnejša vprašanja, kjer delujemo, naprimer smrtna kazen ali pa gospodarske socialne pravice ali pa še kaj drugega, dolg se z nami. Pri vseh teh primerjih lahko EU marsikaj doseže skupaj s parlamentom lahko marsikaj dosežemo. Torej, to ali pa bo situacija slabša. Torej, moramo sodelovati. Imamo vrednote, imamo načela, pa seveda tudi interese, kajti zagovarjanje človekov pravic eh, je v bistvu tudi neposreden interes EU eh, e za varnost po svetu, za blaginjo po svetu, kajti če se človekov pravice ne bodo spoštovali, potem tudi blaginje pa varnosti ne bo. Uh, to, kot rečeno, ni samo načela, ampak tudi velika odgovornost za nas v naših mejah in um, zunaj. Zato hvala lepa parlamentu za to stala podporo, za naše ukrepanje s tem v zvezi. In še nekaj, še nekaj naj podarim. Stavrostu Lambrinidisu, predstavniku začetka pravice, bi se rada osebno zahvalila za odlično delo, ki ga opravlja pri tej naši skupni misiji. Torej, hvala pa našemu predstavniku za človekove pravice in uh, hvala pa vsem in um, upam, da vam lahko zaželim kar lahko noč. Komisarš, eh... Hvala, gospa komisarka, visoka predstavnica.